Lepo pozdravljeni, gospod in gospodje. Prosim, da sedete na svoja mesta. Welcome. Dobrodošli na ustanovni seji odbora za razvoj. Skladno s pravilom 14.1 poslovnika sem zadolžen za to, da začasno predsedujem tej seji, dokler odbor ne izvoli predsednika. Lep pozdrav prijateljem, ki so bili ponovno izvoljeni in s katerimi smo delali več let, ki so bili tudi člani odbora v preteklem mandatu. Prisrčno pa pozdravljam nove kolege, ti so številčni, prvič so v našem odboru. Ta odbor je zelo zanimiv, tudi delo, ki ga upravljamo, je vredno, ker spreminjamo življenja ljudi na bolje, ljudi, ki živijo pogosto daleč stran od tu in ki brez naše pomoči ne bi imeli niti hrane, niti ustreznih zdravstvenih storitev. Tako da z velikim zadovoljstvom in zadoščenjem opravljamo to delo kot človeška bitja. Za ustanovno sejo imamo na voljo omejen čas, zato predlagam, da začnemo kar takoj. Seja se začenja. Kot veste, glavni namen te seje je ta, da se ustanovi predsedstvo odbora, izvolili bomo predsednika in štiri podpredsednike skladno s pravilom 204 poslovnika. Najprej bomo izvolili predsednika odbora. Zatem bomo izvolili štiri podpredsednike. Strani političnih skupin sem prejel tudi seznam nadomestnih članov, ki bodo sodelovali pri glasovanju. Gospod Diaz Dimera, na mesto Gimnez, Jimenez Beseril iz ELS, gospod Koso, na mesto gospoda Šopfrina v ELS, gospod Hayes za gospoda Štira v ELS in Slavni gospod Rubik, na mesto gospoda Preda iz e LS. Gospa Toja, na mesto gospe McEvon iz skupine SD. Linda McEvon ima zamudo na Eurostaru, tako so nam povedali. Upam, da bo prišla pravočasno. Bomo videli. Gospa Van Bremt, na mesto Aneminjecva. Potem Pritski na mesto Guerrero v SD. Mackuro na mesto Pedro Silva Pereira iz SD prav tako, gospod Luk na mesto gospoda Karskega iz EKR, gospod Lusing na mesto gospoda Krisogonosa iz GUE. Je prišlo morda do seznama oziroma do sprememb pri imenih na seznamu, če ja, me v tem obvezi samega glasovanja. So. Torej, Najprej bomo izvolili predsednika. Sklepčnost. Sedem vas mora biti. 25 odstotkov članov, torej sedem mora glasovati, da smo sklepčni. Več kot sedem vas je danes na seji odbora. Kdo je kandidat za predsednika? Izvolite. v imenu skupine SD predlagamo Lindo McEwan za predsednico odbora. Linda je poslanka že več kot 15 let, ima ogromno izkušen, veščin, poleg tega je zelo razumevajoča, okvarjala se je številnimi vprašanji, naprimer s podnebnimi spremembami, z okoljskimi zadevami, s pravično trgovino, z izobrazbo žensk in deklet v državah v razvoju, dobro zna sodelovati z vsemi v parlamentu in s tem sodelovanjem bo nadaljevala tudi na mestu predsednice. Hvala za te besede, s katerimi ste opisali gospod Lindo McEwen. Morda še katera politična skupina predlaga kandidata? Ne. V imenu gospe McEwen lahko potrdite, da se strinja s kandidaturo. have received. Prejel sem mandat strani Linde, ker ima zamudo. V njenem imenu lahko povem, da se strinja s tem, da je kandidatka izpolnila tudi izjavo o finančnih interesih, je ponopravna članica odbora Deve in se strinja s tem, da postane predsednica odbora Deve. Glede na to, da imamo samo enega kandidata za mesto predsednika, predlagam da gospo Mekavan izvolimo kar zaklamacijo. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Linda McEwen je s tem izvoljena za predsednico odbora DEVE. Izvolili smo jo za aklamacijo. Čestitke bom gospe McEwan posredoval tudi v vašem imenu, ko jo seveda vidim. V tem trenutku bi moral sprostiti mesto predsedujočega in ga prepustiti predsednici, vendar predsednice ni v dvorani, zato bom nadaljeval z vodenjem seje. Sedaj pa še enkrat imena nadomestnih članov, ki bodo sodelovali pri izvolitvi podpredsednikov. Že prej sem prebral seznam teh imen, verjetno mi jih ni treba brati še enkrat. Najprej bomo izvolili podpredsednika enega za drugim. Najprej prvi podpredsednik. Kdo so kandidati za mesto prvega podpredsednika? Je to ok? V imenu skupine ELS bi predlagali za mesto prvega podpredsednika, gospoda Morisa Pongo. Hvala lepa. Moris, se strinjaš z imenovanjem za kandidata? Da kar dobro. Se strinjam. Kandidat mora biti polnopravni član odbora in mora tudi izpolniti izjavo o finančnih interesih. Ali izpolnjuješ ta dva predpogoja? Da. V tem primeru imamo samo enega kandidata za mesto prvega podpredsednika. Predlagam, da gospoda Pongo izvolimo z aklamacijo. Linda pa je prav tako prišla v dvorano. Eh? Um, Se upravičujem, kolegice in kolegi, ker zamujam, ampak če morda ne veste, je prišlo do zamud pri Eurostaru, zato tudi številni britanski kolegi zamujajo na seje. Veliko veselje me je, da, mi je, da ste me imenovali za kandidatko za predsednico odbora. Hvala, da ste me izvolili za predsednico. Ogromno dela nas še čaka. Naslednje leto, leto 2015, bo leto razvoja. Z veseljem se bom z vami srečala in se z vami tudi pogovarjala o željah za ta odbor. Danes pa ni dan za govore, danes je dan za delo. Izvoliti moramo še preostale podpredsednike. Gremo kar na naslednje volitve. Izvolite. Imeli bomo drugega podpredsednika odbora. Kdo so kandidati? Yes, yes, thank, thank you, Mr. Gerens. Gospod Gerens. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi vam rad čestital za imenovanje na mesto predsednice odbora. Paavo Varinen pa je naš kandidat za mesto drugega podpredsednika. To je kandidat skupine Alde. Hvala, gospod Görens. Ima morda še katera od političnih skupin na voljo drugega kandidata? Gospod Varinen, se strinjate s kandidaturo? Da, gospa, se strinjam. Naj vas spomnim, da morate kot kandidat najprej biti ponopravni član odbora, izpolniti morate tudi izjavo o finančnih interesih. Izpolnjujete te pogoje? Da, gospa. Izpolnjujem. Najlepša hvala. V tem primeru imamo kolegice in kolegi samo enega kandidata za mesto drugega podpredsednika v odboru. Predlagam, da gospoda Vajrinena izvolimo za aklamacijo. prosim vas da se nam pridružite za predsedniško mizo gremo naprej na volitve tretjega podpredsednika odbora kdo so kandidati En nombre del GUE. V imenu GUE NGL predlagamo za mesto tretjega predsednika gospoda Kriso Gonosa, ki je tudi deležen polne podpore naše skupine. Hvala lepa. Je morda še kdo drug kandidat iz kakšne druge politične skupine? Ne. Gospod Kriso Gonos. danes ni uspel priti na sejo, je pa sprejel kandidaturo v pisni obliki. Potrdil je, da izpolnjuje pogoje, je ponopravni član odbora, izpolnil je tudi izjavo o finančnih interesih. Lahko torej tudi njega izvolimo za klamacijo. Se strinjate? Lahko torej pozdravimo kolega v odsotnosti. Sedaj pa še zadnje podpredsedniško mesto, četrto podpredsedniško mesto. Kdo so kandidati? Gospod Ljuke? E Za skupino EKR. In bi rad predlagal kolega Devo. Ima še kakšna politična skupina svojega kandidata? Gospod Deva, kje pa ste? Aha. Gospod Deva, se strinjate s to kandidaturo? Da ste izpolnili pogoje, ste izpolnili izjavo finančnih interesov in ste ponopravni član odbora? Da. Dobro, potem imamo samo enega kandidata. Lahko ponovno za klamacijo izvolimo gospoda Devo za četrtega podpredsednika. Hvala lepa, kolega Deva, da ste na začetku vodili sejo tako zelo dobro. Kolega Deva je član odbora že dva, če ne, tri mandate. No, sama sem z njim sodelovala tudi v prejšnjem mandatu in sem vesela, da je ponovno z nami. S tem smo zaključili z izvolitvami podpredsednikov. Tretja točka na dnevnem redu, potrditev koledarja sej za preostanek leta 2014. Novim kolegom naj povem zgolj to, da bo naslednja seja potekala 22. julija ob treh popovdne začnemo, dvorana še ni znana. Novim članom naj povem tudi to, da včasih dodamo še kakšen sestanek, pogosto v Strasburu, v ponedeljek zvečer ali četrtek zjutraj, vendar vas bo sekretarjat obvestil o kakršnem koli dodatnem sestanku. Za enkrat pa so se je do konca leta opredeljene, kasneje letos pa bomo sprejemali tudi koledarce za leto 2015. Se strinjate z datumi za letošnje leto? Da? Nobenih težav s tem? Dobro, najlepša hvala. Bomo torej potrdili te datume, zabeležite si jih v svoje koledarje. Želela sem vas zgolj obvestiti o tem, da je seja odbora predvidena za 22. juli. To je edino obvestilo, ki ga imam prosim vas, kolegice in kolegi, da preberete vse dokumente, ki jih prejmete. Vsi dokumenti so na voljo vnaprej tudi preko interneta. Če imate kakršnakoli vprašanja, se lahko obrnete na sekretarjat, ki vam je na voljo. V sekretarjatu se vam bodo tudi predstavili, ko se enkrat seje začnejo. Nikar pa ne vklivajte, če imate kakršnakoli vprašanje. Kadar prvič prideš v parlament, se včasih vprašaš, jo, kako pa to deluje. V sekretarjatu imate na voljo ogromno pomoči tudi v okviru političnih skupin. Naslednja seja našega odbora pa, kot rečeno, 22. julija. Seja je s tem zaključena. Najlepša hvala, ker ste bili potrpežljivi z menoj. Nekoliko sem zamudila. Kot rečeno, na naslednji seji pa boste imeli, upam, tudi čas, da se novi kolegi predstavite. Začeli pa bomo tudi z delom za prihodnje petletno obdobje.